Uh, Dobro jutro, hvala, da ste že prišli. Prosim, če se usedete. V veselje mi je, da pozdravimo komisarja Katanjene v našem strukturiranem dialogu. Najlepše hvala, da ste se nam pridružili in cenimo, da vedno vzdržujete dobre odnose z našim odborom. E, obstajajo teme, ki nas zelo zanimajo, vendar bi vam kar takoj dala besedo, da začnemo. Gospa predsedujoča, spoštovane poslanke in poslanci, hvala lepa, da ste me povabili na to izmenjavo mnenja v okviru strukturiranega dialoga. V svojem uvodu se bom predvsem osredotočil na um, krožno gospodarstvo in z njim povezane teme, ker prihajajo uh, v konec leta in začetek naslednjega leta novi zakonodajni uh, predlogi, ki se navezujejo na krožno gospodarstvo. Uh, ključni To je ključni inštrument za nizkooglično prihodnost in krožno gospodarstvo bo po našem mnenju eden od eh, glavnih megatrendov v, eh, Evrops, v svetovnem gospodarstvu, tako kot digitalizacija ali robotizacija. Polovica ponud eh, zakonodajnih je želo sprej, že prije, sprejetih. Eh, ključne Eh, teme pa vključujejo plastično strategijo in eh, oddalitev od eh, fosilnih goriv, pa tudi kratke cikle recikliranja, potem pa seveda nadzor nad eh, izvanjem v Evropski uniji in državah članicah. Zakonodajni predlog za zmanjševanje eh, uporabe odpadnih voda iz urbanih okolj za kmetijske namene, eh, obravnava eh, odpadkov in seveda vse to ne le v EU, ampak celo globalno. Komisija se drži svojih načel in vključuje vse deležnike. Imeli smo Eh, kar nekaj začetkov ciljanih javnih posvetovanj, kot naprimer podpora financiranju, eh, izguba hrane, najboljše prakse, odprta platforma, ki jo vodi koordinacijska skupina za eh, podjetja nekaj besed o strategiji za plastiko. Komisija predstavlja ambiciozno plasti, eh, strategijo za plastiko konec leta in to vključuje kar nekaj ukrepov eh, gospodarske in zakonodajne eh, ukrepe kot tudi eh, prostovoljne eh, zaveze. Plastika se široko uporablja v um, gospodinstvih in drugje. Če bo postala bolj krožna, bo to prineslo več um, konkurenčnosti in ustvarilo nova delovna mesta. Ampak plastika, kako se trenutno uh, proizvaja, uporablja in odlaga, ni v skladu z načeloj. Uh, e, učinkovitosti virov. Večina plastike eh, se samo nalaga eh, v, ali eh, zažiga ali pa celo eh, meče v oceane. To ima zelo negativni vpliv na okolje, pa tudi negativni vpliv na gospodarstva. Zato moramo to področje imati resno. Naša strategija se osredotoča na investicije za uh, izboljšanje uh, kroženja uh, in reciklaže plastike. Seveda v povezavi za našo splošno zakonodajo o odpadkih. Na osnovi te strategije bomo uh, pripomogli k uh, nizkoogličnem gospodarstvu in pri spevali k razvojnim ciljem do leta 2030. Upravljanje plastike in e, izraba priložnosti bo nujen del naše strategije za plastiko. Vključevalo bo tudi tretje države kaj ti Evropska unija ne bo mogla izvesti krožnega gospodarstva ločeno. Uporaba vode je pri tem ključnega pomena, zato da se tudi vključijo trgi sekundarnih surovin. Gre za ponovno uporabo odpadnih voda. Izboljšati je bo treba upravljanje eh, vedno manjših verov vode glede na podnebne spremembe in zaradi tega bomo ocenili učinek, postavili tudi eh, minimalne zahteve za uporabo urbanih odpadnih voda. Potem imamo še direktivo o pitni vodi, eh, ki jo bomo prenovili. Uh, upoštevaje nove, nove načine upravljanja voda in izboljšanje dobave vode. Veliko izgube verov nastaja zaradi eh, odtekanja v distribucijskih mrežah celo do 23 odstotkov. In na osnovi zadnjih znanstvenih eh, podatkov Svetovne zdravstvene organizacije o pitni vodi je to povezano z zmanjševanjem porabe plastičnih izdelkov. Potem še nekaj eh, besed o financiranju. Ko imamo kakršnekoli poslovne modele v okviru um, krožnega gospodarstva bo, so potrebni inovativni finančni uh, inštrumenti, vključuje se Junckerjev sklad in nove platforme. Zato skupaj z EIB bomo, smo januarja 2017 eh, začeli z podporno platformo za financiranje Eh, krožnega gospodarstva, ki bo pomagalo eh, bankam, da bodo eh, lažje financirale in servisirale projekte krožnega gospodarstva. Začetek je bil 2. oktobra letos v svoji sporočilov o uniji kapitalskih trgov smo omenili tudi izpolnjevanje podnebno spremembnih ciljev. Komisija se še naprej prizadeva, da eh, spremeni financiranje za podporo dolgoročnim trajnostnim predelkom. Imamo eh, visoko skupino na delovno skupino na to temo. Eh, in njena priporočila pričakujemo do konca eh, tega leta. Nove in izboljšana zakonodaja za odpra, obravnavo odpadkov je seveda srčika evropskega krožnega gospodarstva in to je tudi ver novih delovnih mest. Eh, to je boljše upravljanje z odpadki, je zelo dobrodošlo tako za gospodarstvo kot za družbo. Pri tem eh, potrebujemo eh, pravi prehod na krožno gospodarstvo, obstaja pa tudi nekaj izzivov, eh, pa tudi eh, področje, kjer se svet in parlament strinjata. Komisija si bo še naprej prizadevala proces, podpreti proces reševanja in iskanja. Eh, dogovorov do konca leta. Včeraj ste imeli eh, razpravo o endoktrinih motilcih in tukaj pravzaprav k temu nimam več veliko dodati, le nekaj eh, besed o tej zelo pereči zadevi. Trenutno razmišljamo o naslednjih eh, korakih glede uredbe, ki ureja endokrine motilce v kontekstu zakonodaje o pesticidih. Evropski parlament je poslal zelo jasen ugovor in se ne strinja z predlogom komisije. Vendar pa še vedno bi si želeli, da najdemo nek eh, pot napredka. Preveč je eh, bilo že zavlačevanja. In eh, če ne dosežemo dogovora, je to najslabše za vse nas, za vse potrošnike. Ne bo to uh, dobro uh, za okolje in za obstoječe standarde, ki veljajo. To je nekaj, s čemer se strinjajo vsi deležniki. Komisija podpira razumen pristop ki ga podpira jasna večina držav članic. Trenutno razmišljamo o izzivih, ki bodo sprejemljivi tako za države članice kot za Evropski parlament. Ob tej priložnosti bi vas pozval k sodelovanju na tem področju. Naj vas spomnem, poslanke in poslanci, da so bili sprejeti kriteriji oziroma če se sprejmejo kriteriji na tem področju, potem bodo to edini na svetu eh, pravno zavezajoči kriteriji eh, tako za endokrine motilce kot za pesticide. To bo zgled in zato ne izgubimo te priložnosti. Po tej razpravi boste razpravljali o eh, delegirani uredbi o postavljanju Eh, standardov na tem področju. Komisija vam je pripravljena dati vse dodatne razlage, ki jih potrebujete in upam, da boste našli, bomo našli pot naprej. Eh, spoštovani poslanke in poslanci, tukaj se bom ostavil in seveda odgovoril na vsa vaša vprašanja po najboljših močeh. Najlepše hvala, gospod eh, komisar za ta uh, jasen eh, pregled vašega delovanja v povezavi z našim odborom. Vse, kar ste povedali, je za nas zelo relevantno in želimo si in pričakujemo um, strategijo, izvajanje strategije pri zakonodajnih predlogih uh, glede plastike, financiranje z novimi inštrumenti in tako dalje. Sedaj pa začnemo z govorniki kot predstavniki političnih skupin. Prvi v imenu EPP, gospa Grostet. Monsieur le vice-president, euh, merci tout d'abord. Euh, de... Spoštovani gospod podpredsednik, najlepša hvala, da ste se odeležili seje našega odbora. Obžalujem to, da je udeležba tako nizka, da nas je tukaj tako malo, da bi vam prisluhnili, ampak naj vam povem, da res cenimo, da redno obiskujete naš odbor in nam opisujete strategije, ki jih vzpostavlja komisija. Nasplošno ste predstavili ambicijo vaše strategije, pa tudi pomen zelenega sektorja čestitam, da predlagate tudi nov sklop ukrepov za krožno gospodarstvo, ki ste jih predstavili. Enako velja tudi za strategijo za plastiko, to podpiramo v polni meri in upam, da bomo dobili še več podrobnosti v povezavi s to strategijo. Hvala, da ste omenili tudi endokrine motilce. Nekaj pa obžalujem. To, da strategija ne vsebuje nobene omembe zdravja med vsemi sektorsko specifičnimi vprašanji ni tukaj nobenega govora o zdravstveni industriji. To pa je res popolnoma inovativni sektor za dodano vrednost, ki se spremine tudi zaradi digitalne revolucije in Evropska unija bi morala biti nekakšen vodja na tem področju. Torej gospodarstvo pa tudi zdravstveni sektor. Kateri so razlogi za to, da ste to izpustili, kako bi lahko to popravili, kako bi to lahko vključili tudi v samo strategijo in se usmerili v krepitev konkurenčnosti industrije zdravstva in farmacije. Leta 2012 ste objavili sporočilo komisije, takrat je to sporočilo nosilo tudi naslov konkurenčnost storitev in gospodarska rast. To je pomembno. Še nekaj sklepnih besed. V ponedeljek je štiri projektov v Franciji prejelo podporo Evropske komisije v višini 100 milijonov evrov za nekatere okoljske ukrepe in projekte. Ti projekti so bili seveda podprti. Me pa zanima, ali se usmerjate na nekatere projekte specifično. Kakšen je vaš pristop pri izboru? In zanima me tudi, kakšen bi bil učinek teh projektov na področju energije v okviru Junkarjevega programa. Hvala. Tudi jaz. Hvala, gospa Grostet, gospa Dali, najlepše hvala za besedo. Hvala komisarju, da je danes prišel. Dve zadevi bi še posebej izpostavila, ki sta med sabo povezani in ki ste jih omenili v svojem eh, govoru. Sprva paket zakonodajni paket ali svežen za plastiko v okviru uh, krožnega gospodarstva. Omenili ste mednarodni vidik. Po mojem mnenju je to zelo pomemben del, kajti to ni nekaj, kar lahko vodi Evropska unija sama. Vsi se morajo s tem ukvarjati, pa vendarle. Kakšni so načrti, kaj komisija načrtuje da uh, bo segla dlje od svojih uh, omejitev in se ukvarjala z o, globalnim vidikom. Uh, danes je pricurljal zjutraj dopovdne dokument, kjer je komisija uporabila besedo tough oziroma težko, ko je šlo za uh, recikliranje in. Uh, ponovno uporabo plastike. Prosim za vaš komentar. Potem pa še nekaj, ker ste tudi odgovorni za rast in stabilnost. Eh, eh, letos eh, ste v Bruslu že omenili, da je da moramo biti eh, vodilni na področju raziskav in inovacij, da bi lahko bili vodilni na tem področju ter eh, sledili obveznostim v skladu z COP21. Kljub temu pa eh, tukaj Evropska unija zaostaja na področju raziskav in razvoja, mislim. Ali eh, ugotavljate, da eh, države članice investirajo za to, da bodo vodile na področju raziskave in razvoja. In ali je na to temo bila vzpostavljena neka platforma in ali oziroma ta A platforma bo pripomogla k eh, inovativnim eh, investicijam. Hvala lepa, gospa Višnjevska. Govorite o eh, ambicijah, namenih, večletnih načrtih in tako dalje. Naj samo rečem, da naši nameni morajo biti v skladu z realnimi možnostmi in izvedljivostjo. Eh, gre za zelo uh, konkretne zadeve. Na naslednjem zasedanju bomo glasovali na to temo. Odbor Envi je tukaj zelo ambiciozen, celo bolj ambiciozen od Evropske komisije, ko naprimer gre za kadmi. Ali si lahko obetamo, da bo glasovanje na plenarnem zasedanju težko, ker Eh, je komisija eh, proti oziroma obstajajo države članice, ki imajo zelo drugačna mnenja, nekatere želijo eh, zelo omejiti zgornje meje, nekatere države nimajo lastne proizvodne ali pa je ta le omejemna in potem obstajajo druge države, ki, si, eh, ki želijo omejiti vsebnost eh, glede na njihove tehnološke sposobnosti. Vse to pa je povezano tudi z zdravjem. Ni uh, jasno, kakšni so to vplivi na zdravje. Uh, obstaja spet boj interesov. Zato se mi zdi, ali je v svetu, mislite, moč doseči eh, skupno eh, stališče do konca leta in ali eh, komisija bo pripomogla k reševanju oziroma iskanju eh, rešitve v svetu ali se še vedno zauzemate za znižanje uh, zgornje vrednosti, dovoljene zgornje vrednosti za kadmi, glede na to stališče, razliko, razli, raznoliko stališče držav članic. Mogoče bi bilo dobro imeti nek eh, pristop, ki bo omogočil boljši dostop na trg. Najlepše hvala. Samo preverjala sem, če se držite mesta. Gospod Gerprandi, naslednji govornik. Are you Eh, hvala, gospa predsednica. Hvala, eh, komisarka Tajne, za dober pregled, kaj lahko pričakujemo od komisije v naslednjih mesecih. Naj se osredotočim na dve elementa. Strategija za plastiko. Res eh, težko pričakujemo predloge komisije na to temo. Moje vprašanje pa je zelo ciljeno, če prav razumem ali če sem prav obveščen. Obstaja notranja notranja bitka v komisiji, kaj narediti za mikroplastiko. To je zelo pomemben element. Eh, vedno več je dokazal, da je makro, mikroplastika povsod. Eh, v mnogih državah so izrazili eh, glede tega zaskrbljeno. Zato vas sprašujem, ali ste pripravljeni, da se vključijo zelo resne politike za mikroplastiko, naprimer uporaba mikroplastike v kozmetiki. To se mi zdi zelo pomembno pri tem velikem problemu. In kolikor razumem, se trenutno odloča, ali se bo to vključilo ali ne. Potem je še nekaj, kar uh, sicer tudi sodi v vaš portfelj, to je bioraznolikost. Um, stanje narave, poročilo je bilo objavljeno pred dvema letoma in to kaže, da nismo dosegli eh, in težko bomo dosegli svoje cilje za bioraznolikost postavljene do leta 2020. Potem je tukaj še eh, direktiva Habitat, imamo akcijski načrt za naravo, to sicer pozdravljam, ampak eh, je spet jasno, da samo s tem ne bomo uspeli doseči ciljev za Eh, bio eh, raznolikost. Eh, veliko se lahko naredi, da se izboljša ta situacija, če to lepo povem. Gospod Hogan, vaš kolega mi je rekel, počakajmo za naslednje krok skupne kmetijske politike, kajti do takrat bomo težko izboljšali uh, stanje v naravi. Zato vas sprašujem, ali lahko v prihodnosti, v bližnji prihodnosti pričakujemo izjavo komisije, da bo rekla, zelo nam je žal, ne bomo uspeli doseči ciljev, ali pa lahko pričakujemo nov zagon, spet od komisije, novo osredotočenost na to, da vse eh, uh, poskušajo doseči cilji bioraznolikosti za 2020. Um, da se ne bo spet zgodilo, da jih ne dosežemo, potem bomo rekli, no bomo pa naslednjič in vmes mine deset let. To je torej moje konkretno vprašanje, kaj lahko od vas pričakujemo. Hvala, gospod Ek. Hvala, gospa predsedujoča, spoštovani podpredsednik Katajnen. Globalno segrevanje, ki ga povzroča človek, je danes eden izmed največjih problemov, s katerim je soočen človek. To vodi do gospodarskih izgub, ki si jih danes pa še ne moremo predstavljati in to bo vodilo tudi do velikega števila človeških žrtev. Gre za oznaženje pitne vode z nitrati, s pesticidi, z drugimi kemikalijami, potem um, v oceano vedno več odpadkov. Um, uničuje se deževni gost in tako naprej. Eh, drugi avgust je bil dan izčrpavanja sveta. Eh, nekateri znanstveniki so povedali, da bodo kmalo vsi eh, zemljski viri izginili. Mi pa ravnamo tako, kot da imamo dva sveta na voljo. In uh, takšni škodljivi ukrepi so se pomembno pomnožili od, prejšnje, od eh, polovice prejšnjega stoletja. Več je takšnih problemov, kot bi bilo trajnostnih rešitev za človeka in pa za eh, planet. Ehm, narobe je meniti, da lahko neskončno izčrpavamo svet z omejenimi potencijali. To bo privedlo naše ravnanje bo privedlo do izčrpanja virov, do gospodarske nestabilnosti, to bo privedlo do vojn in do migracij velikega dela prebivalstva. Tudi krožno gospodarstvo ali pa ukrepi na področju plastike ne bodo rešili problemov izčrpavanja planeta. Potrebujemo. Um, učinkovitejše ukrepe, dokler ne bo nastopil dan, ko bodo vsi viri izčrpani. Gospod podpredsedujoči, ali ne bi bilo smiselno, da bi sedanja generacija poskrbela za to, da ne bo uničevala planeta za prihodno generacijo, tako da bo tudi prihodnja generacija lahko e, črpala zemljske vire. Kaj torej menite o radikalni spremembi, o kontrolirani gospodarski rasti z pravično porazporeditvijo uh, um, dobrin. To, samo to bo zagotovilo nadaljno življenje na našem svetu in samo to bo zagotovilo vzdržnost našega planeta. Eh, hvala, že bi vam bil za iskren odgovor. Gospod Skrilok, najlepše hvala. Hvala, gospa predsedujoča, spoštovani komisar, hvala, da ste prišli in da lahko z vami razpravljamo o teh pomembnih temah o gospodarstvu v Evropi. Ja, vedno bolj se zadevamo, kdo nas je že prehitev. Obstajajo velike razlike med državami, eh, članicami, ko gre za obravnavo in eh, upravljanje z državami odpadki moramo biti ambiciozni, ampak istočasno je, eh, so države članice nezainteresirane in nemotivirane. Ne šest odstotkov vseh naložb v ZDA za obravnavo odpadkov prihaja iz evropskih strukturnih skladov. Istočasno pa mnoge države članice imajo težke, težave, velike težave pri eh, upravljanju odpadkov. Kaj lahko naredimo, da se to spremeni? To je moje vprašanje. Prvo, razen tega pa se moramo zavedati, eh, kaj bomo naredili z sekundarnimi eh, surovinami, ko zaključimo eh, ta svežen za krožno gospodarstvo, ki zadeva odpadke. To je Sekundarne surovine ne moremo obravnavati v Evropi, nimamo dovolj zmogljivosti in zaradi tega evropska sredstva morajo iti v to smer. To je treba uh, financirati. Ne želimo, da se te eh, sekundarne eh, surovine izvažajo v tretje države, kjer z njimi slabo upravljajo. Zanima me, kakšne finančne inštrumente načrtujete, da eh, to bolje obravnavate. Potem nova strategija za plastiko se pripravlja konec, do konca leta in potem obstaja Eh, tukaj še posebna eh, določila za eh, posebne zaloge, ki se navezujejo potem na proizvod no, elektrike in drugih energetov. Kako se potem to bo povezalo z postopno odpravo uporabe fosilnih goriv? First, um, uh konec našega uh, prvega kroga vprašanj. Podala bi uh, besedo uh, komisarju, da se odzove oziroma odgovori. Um, uh, uh, uh, Najlepša hvala. Najprej vprašanje gospe Grostet, vezana na zdravstveni sektor. Evropska komisija upravlja celo vrsto dejavnosti na področju zdravstva v podporo državam članicam pri izvajanju politike. V številnih primerjih gre za nadaljevanje izvajanja obstoječih ukrepov. Imamo pa tudi tri nove pobude na tem področju. Prva je digitalizacija zdravstvenega sektorja. To pomeni, da pripravljamo sporočilo komisije, ki bo bistven korak na poti podpori držav članic, ki iščejo digitalne rešitve za dostop do zdravstvenih podatkov za opolnomočene državljanov, za podporo ljudi pri neki in zdravstveni oskrbi. To bo prav gotovo imelo učinek na zdravstveno industrijo, vene pa bo zagotovilo tudi bolj pravičen dostop do zdravstvenih podatkov zdravstvenih storitev. Tretjič pa naj bi zmanjšali tudi stroške delovanja zdravstvenih sistemov. Prav tako delamo na pobudi za okrepitev sodelovanja pri ocenjevanju zdravstvene tehnologije. Skušamo oceniti dodano vrednost novih zdravstvenih proizvodov in pa medicinskih naprav na trgu. In tretja pobuda tudi najnovejša, ki jo je naznanil predsednik Juncker v svojem pismu o nameri, je akcijski načrt za cepitve. Državam članicam skušamo pomagati razširiti kritje pri cepljenju, zato da bi lahko pomagali evropskim državljanom pri zaščiti pred določenimi boleznimi, pri tem pa bi opili tudi vlogo Evropske unije na globalnem odru. To so torej najnovejši primeri. Na to pa še drugi vidiki, ki ste ga omenili, naložbe vezane na okolje. Nadev si bom svoj FCO klobuk. FC je že naznanil svežen ukrepov za okolje, še posebej v primeru obnovljivih energetskih virov in energetske učinkovitosti. Prav tako je načrtovanih več projektov za krožno gospodarstvo v primeru podjetij papirja. To niso več le proizvajalci papirja, ampak so tudi proizvajalci v okviru krožnega gospodarstva. Najprej pridobijo vso energijo, ki jo potrebujo iz obnovljivih virov, uporabijo pa tudi vse stranske proizvode od proizvodnje papirja in celuloze. Vse to se torej financira preko sklada EFSI. Opredelili bomo tudi jasne cilje za investicije povezane s kopom. Minimalni cilji za investicije na osnovi kopa 21 znašajo 40 odstotkov celatnega investicijskega obsega. To torej ni zgornja meja, ampak je naš cilj, ki bi ga radi dosegli. EFSA je očitno kar dober finančni instrument za doseganje ciljev krožnega gospodarstva, pa tudi za izvajanje okoljskih projektov. Do zdaj se je ta sklad zelo dobro izkazal pri projektih energetske učinkovitosti tudi v Franciji. Gospodali, vi ste imeli vprašanje glede plastike in strategije za plastiko v povezavi z globalnim kontekstom. Tudi gospod Gerbrandi se je navezal na to, na mikroplastiko konkretno. Zato bo skušal odgovoriti na obe vprašanji naenkrat. Če nam bo uspelo oblikovati dobro delujočo strategijo na ravni Evropske unije, potem bo to imelo učinek tudi na globalni ravni. Če nam bo uspelo zmanjšati splošno porabo plastike, bo to že dobro. Drugič, moramo oblikovati zakonodajo za bioplastiko, zato da bomo spodbudili vstop bioplastike na tržišče. In ustvariti moramo tudi Evropski notni trg za sekundarno plastiko. Vse te uredbe bi veljale za operaterje tretjih držav, ki želijo opravljati svoje dejavnosti v Evropski uniji. In to bi moralo imeti učinek tudi na globalni ravni. S tem bomo spodbudili gospodarske subjekte in podjetja v tretjih državah, da uporabljajo isto zakonodajo in isti način delovanja, kot ga poznamo pri nas. Tretji element je, da bi lahko izvozili ta regulatorni model v tretje države, naprimer v naše partnerske države v razvoju. V sodelovanju z njimi seveda bi za to poskrbeli, ampak na nek način bi tja posredovali najboljše prakse in metode. Zato moramo najprej poskrbeti za dobro delovanje našega sistema in mehanizmov, preden bo to lahko delovalo kjerkoli druge. Potem pa še vprašanje mikroplastike, tudi to bo del naše strategije. Kot ste omenili, ribe že zdaj trpijo zaradi mikroplastike, zaradi teh majhnih delcev in to škodi tudi zdravju naših evropskih državljanov. Torej, te sentimenti so prav gotovo tvegani. Poprašanje mikroplastike bo torej prav gotovo del svežne. Gospod Dali, me je poprašala tudi o inovativnosti in ali zaostajamo v smislu konkurenčnosti v povezavi z nekaterimi drugimi državami. Res je, da države članice morda res ne vlagajo toliko, koliko smo vsi pričakovali in upali. Obenem pa obstajajo nekatere države članice, ki zdaj bolj podarjajo pomen inovacij in poleg tega imamo tudi obzore 2020, ki nam daje dobre priložnosti. Omenil sem dva načina perspektive za evropsko inovacijsko politiko. Prvič, v okviru evropskega semestra bi se želel bolj osredotočati na človeški kapital v povezavi z priporočili za posamezne države članice. Države članice se morajo bolj osredotočati na raziskave in financiranje inovacij, pa tudi na kakovost izobraževanja. Treba je usposabljati kakovostne učitelje, naprimer, To je nekaj, kar lahko storijo države članice in pri tem bi jih morali spodbujati. Pa še druga pripomba. Ko bomo prisiljeni v reformo večletnega finančnega okvira, se bomo morali osredotočiti na tista področja, kjer je bila dokazana največja dodana vrednost Evropske unije. In prav gotovo to velja za raziskave, inovacije ter varnostna vprašanja. Ravno tam je dodana vrednost Evropske unije največja. Osebno bi se torej osredotočil na raziskave in razvoj v okviru proračuna. Gospa Vižnjevska je imela vprašanje glede direktive o gnojilih. Ali so stopnje kadmija primerne ali ne. Stopen kadmija bi se kar držal, države članice so že tako ali tako težko sprejele te predloge. Nižanje stopne kadmija je prav gotovo dobro za človeško zdravje, drugič, to je tudi nekakšen objektiven način za spreminjanje trga gnojil. In to je prav tako pomembno, kot je pomembno zdravje trdno sem pripričan, da nam je uspelo oblikovati evropsko zakonodajo, na osnovi katere bomo spodbudili tudi proizvodnjo bolj milih gnojil, ki temelijo na biomaterialu. Tudi uvoz fosforja bi se s tem omejil, zmanjšal in s tem bi nastal nov trg. Nekatere države članice nasprotujejo iz razumljivih razlogov, naprimer iz političnih razlogov. ampak tudi če upoštevamo vse te geopolitične pomisleke, mislim, da je cilj enotnega trga za biognoile, pa tudi zdravstveni učinek znižene stopne kadmija bolj pomemben. Seveda bomo pomagali državam članicam najti tudi rešitve za to, če si seveda želijo to doseči. biotska raznolikost, gospod Gerbrand je imel nekaj vprašanj v povezavi s tem. Imamo akcijski načrt, ki vsebuje 15 konkretnih ukrepov. Večino ukrepov bomo začeli izvajati že leto, zato da bo lahko Evropska komisija poročala o rezultatih še pred koncem trenutnega mandata. Prav tako bi si želeli okrepiti izvajanje pomembnejših direktiv in pospešiti napredovanje po poti do ciljev za leto 2020 v smislu ohranjanja in krepitve biotske raznolikosti v naših ekosistemih. Načrtujemo oceno strategije za biotsko raznolikost in to povezati tudi z ugotovitvami za leto 2020. Rezultate ocene bomo uporabili kot osnovo za določevanje politike okoljske zaščite po letu 2020. Mreža Natura 2020 mislim, da bo še vedno ponujala solidno podlago za okoljsko politiko v državah članicah dolgoročno. Gospod Ek nas je upozoril na pomembno vprašanje smiselne gospodarske rasti, predlagali se tudi alternativni model gospodarske rasti. Tukaj gre za precej ideološko, temeljno vprašanje, vendar pa moram povedati, da sam težko razumem, kako bi šibka gospodarska rast ali pa negativna gospodarska rast bolj podprla naše socialne ali okoljske cilje priča smo bili nekaterim nedavnim primerom negativne gospodarske rasti ali pa primerom centralizirane delitve blaga in dobrin iz Kube, Severne Koreje in to prav gotovo niso spodbudni modeli za Evropsko unijo. Mislim, da naša gospodarska rast mora temeljiti na boljši kakovosti. In to pomeni, da potrebujemo krožno gospodarstvo in trajnostno rast. Slučajno verjamem, da ko govorimo o krožnem gospodarstvu, sta obe pomi, besedi pomembni, tako krožno kot gospodarstvo. In če zmanjšamo pomen katerekoli od teh besed, potem krožnega gospodarstva ne moramo imeti. Krožno gospodarstvo pomeni, da moramo nekje ustvarjati dobiček in kot regulator skušamo poskrbeti za to, da se ustvarja tudi dobiček na osnovi kakovosti, torej kvalitete, ne nujno kvantitete. Zato pa še vprašanje upravljanja z odpadki in financiranja ukrepov na tem področju. Pri upravljanju odpadkov bi omenil dvoje. Najprej zakonodaje za odpadke. Če nam bo uspelo sprejeti zakonodajo za odpadke, ki bo določala zavezujoče cilje za države članice, mislim, da bo to izrazita pobuda za ustvarjanje boljšega, bolj trajnostnega modela in sistema za upravljanje z odpadki. Mislim, da bi že posamezen zakonodajni akt lahko imel pozitiven učinek na upravljanje odpadkov, tako na regionalni kot nacionalni ravni. Tukaj finančna sredstva sploh niso ne vem kakšna težava, če poskrbimo za ustrezno zakonodajno okolje, nas to že usmeri v spremembe in tudi zasebni sektor zagotovi nove rešitve, novo tehnologijo za upravljanje z odpadki. Ampak dokler potrebujemo javne finance, so stvari zapletene. Že tako imamo 5,5 milijard evrov v strukturnih skladih, ki so namenjeni izboljšanju upravljanja z odpadki v državah članicah. 5,5 milijard. In to je le en finančni sklop, znotraj obzorja 2020 smo dodelili 860 milijonov evrov za leto 2018 do 2020 za boljše rešitve pri upravljanju odpadkov. Obstajajo že nekatere tehnologije in pa načrti za upravljanje z odpadki, konkretno gre za živalske odpadke in tukaj že upoštevamo nekakšno boljšo simbiozo z okoljem, črpanje tudi nekaterih pomembnih snovi in hranil iz gnoja in tako dalje. To je nekaj, kar lahko uporabim tudi pri razvoju sektora gnoja v prihodnosti. Najlepša hvala, zdaj pa drugi krok vprašanj. Tokrat smo se dogovorili za eno minuto na vprašanje. Začeli bomo z gospod Šujca. Much, uh, Najlepša hvala, gospod Katajnen. Če si želimo doseči cilje krožnega gospodarstva, če si želimo doseči cilje pariškega sporazuma, moramo predvidevati, da bomo zato sprejeli tudi ustrezne zakonodajne akte. In tukaj se zgodba ne bo zaključila, tukaj se bo vse skupaj šele začelo. Evropska agenda za varnost našteva tudi kazniva dejanja zoper okolje in povdarja, da bo komisija sama razmislila o potrebi po krepitvi medsektorskih pristojnih teles in organov. Še vedno obstaja velik delež korupcije v nekaterih državah članicah in to bo prav gotovo lahko vplivalo na doseganje zastavljenih ciljev. Vedem, to me zanima, ali bo Evropska komisija predlagala dodatne ukrepe ali dejavnosti za boj proti kršitev strani podjetij in ali bo predvidela nekakšen sekundarni zakonodajni okvir. Pa še drugo vprašanje, 800. 8 milijonov novih delovnih mest je bilo ustvarjenih. Imamo pa tudi nove pobude kot Evropsko solidarnostno enoto, ki je ponovno usmerjena na mlade. Zanima me, ali bo to imelo kakršnekoli dolgoročne učinke na skupno krepito trga delovnih mest v državah članicah. Ali ima Evropska komisija v mislih nekatere posebne države članice, v katerih so stopne brezposobnosti više kot v drugih? Torej, ali razmišljate o teh razlikah med državami članicami? Ali bo Evropska komisija oblikovala nekakšna orodja, s katerimi bi lahko izgledila to ne enako situacijo? Mislim, da ne bi zastavili dve vprašanji. Da. Gospod Lajnen, najlepša hvala. Gospod predsednik, ta gospod podpredsednik, dejali ste, da je krožno gospodarstvo nekakšen megaprojekt, ki bo popolnoma spremenil naše gospodarstvo. Res je to, kar pravite. zmanjšati moramo obseg sredstev, ki jih porabljamo. Vem, da ste bili na kitajskem in da ste stopili v stik z nekaterimi večjimi podjetji v tej državi. Pred nedavnim smo se na Evropskem parlamentu pogovarjali z kitajskimi predstavniki in tudi sami se usmerjajo v krožno gospodarstvo in predvidevajo določene investicije v krožno gospodarstvo. Govorili ste tudi o konceptu zasnove oblikovanja. V primeru dizajna oblikovanja izdelkov si lahko zamislimo, da če bo to dobro, lahko to prispeva tudi k zmanjšanju odpadkov. Kaj lahko pričakujemo na področju eko dizajna pred naslednjimi evropskimi volitvami. Mislim, da smo v Evropi vsi pripravljeni na ta korak. Najlepša hvala, gospod Višnja. Ah, uh, euh, euh. Spoštovani gospod komisar, spoštovana gospa predsednica, najprej en velik bravo za to, da ste poskrbeli za tako pomembno obravnavo endokrinih motilcev v vašem nagovoru. Evropski parlament z svojim odborom za okolje prav gotovo se mora tega lotiti na prioriteten način in zdaj vidimo, da je tudi evropski komisar, ki je dobro plasiran znotraj Evropske komisije, izrazil svojo pripravljenost, da se bori proti endokrinim motilcem. Bravo za to. Drugič, gospod komisar. prehransko zapravljanje. Niste se lotili tega vprašanja, ki se mi zdi res pomembno. 89 milijonov ton hrane zavržemo v Evropi in v povezavi s tem nič ne naredimo, ta številka pa bo še narasla do leta 2020. Evropa je res neodgovorna v tem smislu, zato mislim, da bi morali podpreti cilj, da se prehransko zapravljanje zmanjša za 30 odstotkov do leta 2020, 50 odstotkov do leta 2050. Zanima nas, ali bi Evropska komisija bila pripravljena podpreti ta predlog. Najlepša hvala, gospod Florence. Najlepša hvala, gospod podpredsednik. Včeraj sem pazljivo poslušal razpravo tudi danes. Moja država se je znašla pred sodiščem in mislim, da gre tukaj za obravnavo znotraj okvira direktive o vodi. Smo v nekakšni zaščitni coni glede upravljanja z vodo. Zanima me, kaj bo storila Evropska komisija v povezavi s tem. Kako se bo lotila tudi nekaterih upravnih, administrativnih težav? Družbe se izogibajo tem vprašanjem. Kakšen bo tudi prag za investicije? v pesticide. Tukaj gre za pomembna znanstvena vprašanja in izzive v kmetijskem sektorju in mislim, da ne moramo zvišati pragu za vsebnost kadmija. Stopne kadmija so zelo visoke v odpadkih in to veliko prispeva tudi na globalni ravni. To je nekaj, kar nosi zelo hude posledice. Najlepša hvala, gospod Dens, hvala, gospod podpredsednik, tukaj sem na vaši levi. Imam vprašanje za vas glede trajnostnih razvojnih ciljev. Slišali smo veliko spodbudnih besed strani Evropske komisije, to pozdravljamo. Srečali smo tudi platforma deležnikov januarja, to je zelo dobro. Kakšne konkretne načrte ima Evropska komisija? glede zaposlovanja na štirih pomembnih področjih, socialno, okoljsko, upravno in tako dalje, tudi v naslednjih sedmih letih proračuna. Ali imate konkretne predloge glede tega, kakšno vlogo naj bi imel Evropski parlament v procesu udeležbe deležnikov? Slišali smo veliko spodbudnih besed glede vloge, ki naj bi jo zauzeli, ampak omenili niste na vaši strani nobenih specifičnih zavez. Če bi nam lahko to predstavili, bi bilo to zelo koristno. Hvala. Zanima me, ali bi še kdo želel besedo na tej točki, nekoliko že zamujamo. Gospa Delej. Najlepša hvala, gospa predsednica. Lepo pozdravljam gospoda komisarja. Predstavila bom vprašanje oziroma podprla vprašanje žile prnoja glede prehranskega zapravljanja oziroma prehranskih završkov. Mislim, da bi morali opredeliti, kaj to sploh je kot pojav in tudi oblikovati metodologijo, da zmanjšamo te deleže. Hvala, gospod komisar. Hvala, gospa Šerpirek. Ik heb een vraag uit, uh, uit Nederland. Hoe zit het nu precies met uh, de biogas en met name... Najlepša hvala, imam vprašanje glede bio goril in horuninge. Ne? Ali so bio goriva veliko vprašanje ali pa bo to nekakšna priložnost v prihodnosti? Uh, uh, Najlepša hvala za ta vprašanja. Gospod komisar, imate besedo. Eh, hvala lepa. najprej glede okoljskih kaznjivih dejanj. Naš pravni red poskrbi za različne oblike kaznjivih dejanj. In Evropska komisija ni predvidela nobenih specifičnih ukrepov za kaznjiva dejanja povezana z okoljem. Razumem torej vaše pomisleke in vaše skrbi, da je to velika težava. in da v nekaterih primerjih je to povezano tudi s precejšno korupcijo. Ampak ne moramo diferencirati med različnimi kategorijami kaznivih dejanj na tak način, da bi imeli neke specifične ukrepe za zaščito okolja. Kazanske preiskave so pravadi znotraj pristojnosti organov držav članic, na osnovi notrnih razprav lahko izluščimo tiste najboljše prakse in opredelimo nove primere okoljskih zločinov ali kaznjivih dejanj. Situacija v smislu zaposlitve po državah članicah se seveda razlikuje, večinoma se trend obrača v pozitivno smer. Če razmišljamo o Evropski uniji v smislu zaposlitve, mislimo, da je zdaj zaposlitev na najvišji ravni v zgodovini. Brezposelnost je na približno isti stopni kot leta 2008-2009. Trend je bil torej negativen. To seveda ne pomeni, da ni nekaterih držav članic, v katerih je situacija slabša kot druge ali pa da ne obstajajo ranljive skupine kot mladi ljudje ali pa starejši ljudje, zredje, ker imajo slab dostop do trga dela. Kaj počne komisija na tem področju? Izkorišča postopek Evropskega semestra in tudi letni pregled rasti, oblikuje specifična priporočila za države članice in uporablja različna finančna sredstva, ki jih imamo na voljo. Lahko vam zagotovim, da imamo veliko priložnosti za to, da lahko pomagamo državam članicam, ampak ne moramo v njih hovem imenu izvesti tudi vseh potrebnih reform. Na srečo se je gospodarska situacija v Evropski uniji stabilizirala, notrni trg rase in mislim, da na ta način tudi lahko spodbujamo boljšo gospodarsko rast, ustvarjanje novih delovnih mest ter bolj dinamično trgovinsko politiko. Omenjali ste tudi Kitajsko. Kitajska je lahko znotraj krožnega gospodarstva za nas dober partner imajo ustrezno tehnologijo in sredstvo, da se soočijo z okoljskimi izzivi, ki so pri njih celo večji od teh pri nas, kar ne pomeni, da oni storijo več kot mi. Pa tudi mi bi lahko storili več. Kitajska je lahko velik trg za evropske rešitve, obenem pa lahko ustvarjamo skupne modele, tudi nove modele poslovanja, nove tehnologije. Kitajska torej veliko vlaga v razvoj krožnega gospodarstva. In to vidim kot potencijalno najpomembnejše področje našega prihodnega sodelovanja na več frontah sem videl določen napredek pri Kitajski, ampak pri zaščiti okolja, pri podnebni politiki mislim, da bi lahko res še veliko bolje sodelovali. Potem pa ekodizajn. Hvala, da ste me upozorili na to vprašanje. Glede tega imamo zelo pragmatičen pristop. Naš cilj je razširiti obseg ekodizajna z energetike na popravljivost na trajnost proizvodov in tako dalje. Že zdaj potekajo posvetovanja z deležniki. Sprašujemo jih, kaj menijo, kako si predstavljajo ustrezne rešitve, kaj je izvedljivo, kaj lahko dosežemo, kako lahko spremenimo regulatorno okolje, zato da bi zajemali več razširnosti, več pomembnih vidikov znotraj direktive ekodizajn. To me zelo zanima. Because, um, for instance, reparability. Naprimer. receptu, da lahko popraviš določen pokvarjen izdelek, je nekaj, kar, kar skrbi številne evropejce. Recimo, če vam pade mobilni telefon na tla in se razbije ekran, potem je tega zelo težko nadomestiti. V tem trenutku. Ne morem podati konkretnih obljub, torej, glede tega, kakšne spremembe se bodo tukaj zgodile do izteka mandata. Ampak uh, smo aktivni pri tem, ekodizajn je zelo zanimivo orodje za recimo izboljšanje energijske učinkovitosti, eh, prav tako pa je to idejo dobro sprejela industrija. Edini problem uh, pri tej zakonodaji je to, da je to najbolj narobe razumljena zakonodaja v Evropi. Vendar pa vidim, da se tukaj mnenje o ekodizajnu postopoma spreminja. Tudi industrija je začela o tem bolj odprto govoriti v, v povezavi z potrošniki, seveda. Potem odpadki v hrani. Dve vprašanji sta bili zastavljeni v zvezi s tem. Eh, tudi v zvezi s tem smo se pogovorili z številnimi udeleženimi strani. Želeli smo razumeti, mm, kje točno bi morali začeti meriti odpadke v hrani, odkud se prihajajo. Vemo, da ti prihajajo iz industrije, iz kmetovanja, iz um, maloprodajnega sektorja, iz restauracij in tako naprej. In sedaj se ukvarjamo z vprašanjem, kako bi lahko izmerili količino odpadkov v hrani. To je zelo pomembno vprašanje to je tisto, kar moramo najprej identificirati, potem pa lahko identificiramo politike za soočanje s tem problemom. Najprej moramo vedeti, odkot prihajajo odpadki v hrani in koliko jih je. Trenutno poteka posvetovanje z vdrženimi strani v zvezi s tem. Gospod Florenc. Vi ste govorili o problemih v zvezi z eh, vodo, ki bi naj vsebovala določene snovi, določena zdravila. Zato se želimo držati naše uredbe o kadmiju. Zato smo tudi spoh predlagali uh, um, zakonodajo o fitofarmacijskih sredstvih, tudi obravnava, um, tudi predlog o obravnavi vod, mestnih odpadnih vod je tukaj uh, pomemben. To je zelo pomembno za človeško zdravje. Še nekaj besed o. Um, direktivi o gnojilih. Tukaj obstaja kar nekaj napačnih eh, tolmačen. Eh, tista, ki bodo brez eh, kadmija, bodo lahko prosto kružila po evropskem trgu. Če boste želeli v vaši državi ustvariti kaj drugega, bo to še naprej možno, ampak mi želimo um, ustvariti trg za zdrava gnojila, trajnostna gnojila, um, ki so recimo eh, pridelana iz gnoja in tako naprej. Tukaj bomo morali razjasniti še nekaj nesporazumov. Eh, jaz mislim, da ta zakonodaja ni tako težko razumljiva in pa prav tako tudi ni tako nevarna, kot nekateri mislijo. Potem nadzor Evropskega parlamenta v zvezi z izvajanjem eh, STG. Govorili ste o socialnih vidikih, o zaposlovanju in o trajnostni rasti. No, to ne želim gledati samo z vidika um, ciljev trajnostnega razvoja. Uh, želim, da bi vse skupaj zastavili v širši kontekst. Tukaj imamo recimo krožno gospodarstvo, potem tudi pri naslednjem večletnem finančnem okviru bomo dali več povdarek, eh, večji povdarek doseganju eh, trajnostnih ciljev. Eh, na različnih področjih lahko poskrbimo za doseganje teh ciljev. Če Evropski parlament ni zastopan na vseh relevantnih platformah, potem to ne pomeni, da ne igra pri tem nobene vloge. Eh, Evropski parlament vpliva na vsak, eh, vsako pomembnejšo zakonodajo, tudi v zvezi z cilji trajnostnega razvoja. Potem še vprašanje plina. To je del um, novega svežna obnovljivih virih energije, tudi bioplin bo tukaj v prihodnosti v prihodnosti igral pomembnejšo vlogo. Gre samo za vprašanje časovnice. Najprej potrebujemo ustrezno tehnologijo, inovacije, ki v glavnem že imamo. Tehnologija se bo verjetno razvijala tudi naprej. Ampak gre za vprašanje, kako dobro bomo izkoristili možnosti, ki jih že sedaj ponujajo nove tehnologije. Eh, potem nadaljna razsežnost je uporaba teh tehnologij na lokalni ravni. Eh, v zvezi s tem bomo morali poskrbeti tudi za kampanje osveščanja. To sta eh, dva izmed največjih izzivov. Bioplin eh, pa bo prav gotovo igral pomembno vlogo pri obnovljivih virih energije in tudi pri naši obravnavi odpadkov v prihodnosti. Hvala lepa za vaše vprašanja in eh, seveda, če. Eh, seveda sem vam na voljo ob vsakem trenutku, če imate kakšno željo ali pa vprašanje. Hvala lepa, gospod podpredsednik komisije. Zahvaljujemo se vam tudi za vašo ponudbo, eh, da torej želite moč intenzivno solovati za našim odborom. Tako, ostalo nam je nekaj časa do začetka glasovanja, tako da se jo prekinjamo za deset minut. Hello, everyone. Hello, everyone. Začeli bomo z glasovanjem. Najprej bomo glasovali o poročilu Grostet. prosim, da spoštujete naše glasovanje. Najprej bomo glasovali o poročilu Grostet. Preskus so razmernosti pred sprejetjem nove regulacije poklicev. Glasovali bomo o svežnju predlogov sprememb. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno? Predlog spremembe 61 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 62 za. Amendment 62, who is in favor, against? 62 za, proti, vzdržani, sprejeto. 66 za, proti, vzdržani, sprejeto. 68 za, proti. Bomo to preverili elektronsko. The vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 70 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 67 za, proti. nisem videla. Še enkrat, 67 za, proti, vzdržani, sprejeto. 71. Oziroma 73. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog smo imeli 75 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Pravzaprav je 76 za, proti vzdržani sprejeto. 77 za, proti vzdržani zavrnjeno. 68 za, proti vzdržani zavrnjeno. 79 za, proti vzdržani zavrnjeno. 80 za, proti vzdržani zavrnjeno. 81 za, proti vzdržani, zavrnjeno, 82 za, proti, vzdržani, sprejeto, 83 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 84 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 85 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 86 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 87 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, vzdržani. Mislim, da je to bilo sprejeto, vendar pa bomo preverili elektronsko. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. 89 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 90 za, proti, vzdržani, sprejeto. 91 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 92-93 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 95 za, proti vzdržani, sprejeto. 98 za, proti. 98 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 99 za, proti vzdržani, sprejeto. 102 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 103 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sto pet za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sto šest, sto sedem za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 108 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 109 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 110 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 111 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 112 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 113 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 114 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 114 za, proti, vzdržani, sprejeto oziroma bomo to preverili elektronsko. Lahko glasujete. And the vote is closed. Konec glasovanja. Zelo tesno sodila sem eh, potem, kako so se obnašale skupine in zdelo se mi je, da je večina za 116 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 117 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 120 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 121 za, proti, vzdržani, sprejeto, 122 za, proti, proti, vzdržani, zavrnjeno. 123 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Prvo smembe 5 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 6 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 7 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 8 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 9 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 10 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 11 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 12 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 12, 13 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 14 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 15 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 15 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 16 za, pro, proti. 16, 2 za. Proti, vzdržani. Bomo to preverili elektronsko. Da vote is uh, closed. Konec zasovanja. Zavrnjeno. Pelež mi be ena za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 21 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 22 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 23 je brezpredmeten, 24 eh, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 25 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 27 za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti, vzdržani, zavrnjeno. 28 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. 29 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 30 za, proti, vzdržani, sprejeto. 31 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 32 za, proti, vzdržani vzdržani zavrnjeno, 33 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 34 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 35 za, proti, vzdržani sprejeto, 36 za, proti, vzdržani sprejeto, 37 za, proti, vzdržani sprejeto. 38 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 39 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 40 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 41 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 42 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 43 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 44 za, proti vzdržani, zavrnjeno proti vzdržani zavrnjeno, 45 za, proti vzdržani zavrnjeno, 46 za, proti vzdržani zavrnjeno, 47 za, proti vzdržani zavrnjeno, 48 za, proti vzdržani. Bomo to preverili elektronsko. Prejšnji je bil 48. And Lahko glasujete. Now is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. 49 za, proti vzdržani zavrnjeno, 50 za, proti vzdržani zavrnjeno, 51 za, proti vzdržani sprejeto, 52 za, proti vzdržani sprejeto, 53 za, proti vzdržani sprejeto sprejeto. 54 za, proti, vzdržani, sprejeto. 55 za, proti, vzdržani, sprejeto. 56 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 57 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 58 za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti, vzdržani, zavrnjeno, 59 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 60 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa še končno glasovanje, glasujemo elektronsko. And the vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto čestitamo poročevalki. Naslednja točka. Poročilo Childers. Izvajanje Evropske strategije o invalidnosti. Začenjamo s predlogom spremembe 14. Za. Proti. vzdržani. Sprejeto. Razum je pa 15. Proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis dveza. Proti vzdržani. Sprejeto. Razum je pa 26. Za. Proti vzdržani. Sprejeto. Predlog smo imeli 17. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 18 za, proti, vzdržani, sprejeto. 19 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog smo imeli 23 za, proti, vzdržani, sprejeto. 24 za proti, vzdržani sprejeto, 25 za, proti, vzdržani sprejeto, 27 za, proti, vzdržani sprejeto, 28 za, proti, vzdržani sprejeto, pravi spremembe 30 za, proti, vzdržani sprejeto, 31 za, proti, vzdržani sprejeto. 33 za, proti vzdržani sprejeto, 32 za, proti vzdržani sprejeto, 34 za, proti vzdržani sprejeto, 35 za, proti vzdržani sprejeto, 36 za, proti vzdržani sprejeto, 37 za, proti vzdržani sprejeto. vzdrženi glasovi pri 37, bomo to preverili elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. 38 za, proti, vzdržani sprejeto, 39 za, proti, vzdržani sprejeto, 40 za, proti, vzdržani sprejeto, 45 za, proti, vzdržani sprejeto. Rečani zavrnjeno, 41 za, proti, vzdržani sprejeto, 42 za, proti, vzdržani sprejeto, 47 za, proti, vzdržani sprejeto, 53 za, proti, vzdržani sprejeto, 43 za, proti, vzdržani sprejeto, 44 za, proti, proti, vzdržani, sprejeto, 46 za, proti, vzdržani, sprejeto, 48 za, proti, vzdržani, sprejeto, 49 za, proti, vzdržani. Bomo to preverili elektronsko, lahko glasujete. Konec zasovanja. Zavrneno. 48 za, proti. Oprostite, 48 smo že glasovali, pravi predsedujoča. Prazno je 50 za, proti, vzdržani, sprejeto, 52 za, proti, vzdržani, sprejeto, 54 za, proti, vzdržani, sprejeto, oziroma bomo to preverili elektronsko is uh, open. Lahko glasujete, konec glasovanja. Zavrnjeno. 55 za, proti, vzdržani sprejeto. 56 za, proti, vzdržani. Bomo to preverili elektronsko. 56, lahko glasujete. Uh, delay of votes. Uh, it's closed and it is. Konec zasedanja zavrnjeno. 57 za, proti vzdržani sprejeto, 58 za, proti vzdržani sprejeto, 60 v dveh delih, prvi del je za, proti vzdržani sprejeto, drugi del za. proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis ena, za, proti, vzdržani, sprejeto. Prašnjeve dve, za, proti, vzdržani, sprejeto. Prašnjeve tri, za, proti, vzdržani, sprejeto. Deset, drugi del, za, proti, vzdržani, sprejeto. Štiri, za, proti, vzdržani, sprejeto. 5 za, proti vzdržani. Sprejeto 6 za, proti vzdržani. Bomo to preverili elektronsko. The vote is closed. Rejected. Seven. Who is in favor? Against. Abstentions adopted. Eight in favor. Against. Abstentions adopted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 against abstentions adopted four in favor against abstentions adopted five in uh, no five false Štiri, šest za proti vzdržani zavrnjeno sedem za proti vzdržani sprejet osem za proti vzdržani sprejet devet za proti vzdržani sprejet 10 za, proti vzdržani sprejet, 11 za, proti vzdržani sprejet, 12 za, 11 sprejet. Dobro, delimo elektronsko. Pa dajmo. Uh, Dobro, <clears throat> s tem zaključujem zaglasovanje. Oh. kako pa to? Ja, levica in desnica so se tukaj povsem razklali. To je bila, um, to je bila skrivnost, eh, sledila sem samo koordinatorjem. 12. predlog spremembe, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 13. za, proti, vzdržani, sprejet. 14. za, proti, vzdržani, sprejet. Zavrnjen. 15. za, proti, vzdržani, sprejet. 16. za, proti, vzdržani, sprejet. 17. za, proti, vzdržani, sprejet proti, vzdržani, zavrnjen. 18 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 19 za, proti, vzdržani, sprejet. 20 za, proti, vzdržani, sprejet. 21 za, proti, vzdržani, sprejet. 22 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 23 za za, proti. Sploh ne vidim Evropske ljudske stranke. 23, dvigujte roke, kdo je za. Proti, vzdržani, zavrnjen. 24 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 25 za, proti, vzdržani, sprejet. 27 za za, proti, vzdržani, sprejet. 27 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 28 za, proti, vzdržani, sprejet. 29 za, proti, vzdržani, sprejet. 30 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 31 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 32 za, proti, vzdržani, sprejet. 33 za, proti, vzdržani, sprejet. 35 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 34 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 36 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 37 za, proti, vzdržani, zavrnjen sprejet. 38 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 39 za, proti, vzdržani, sprejet. 40 za, proti, vzdržani, sprejet. 41 za, proti, vzdržani, sprejet. 42 za, proti, vzdržani, preverimo elektronsko. Izvolite, glasujte zdaj. Konec glasovanja, sprejeli smo ga. 43 e, za, proti, vzdržani, zavrnjen. 44 za, proti, vzdržani, sprejet. 45 za, proti, vzdržani, sprejet. 46 za, proti, vzdržani, sprejet. In sedaj glasujemo elektronsko na koncu. Izvolite, glasujte zdaj. Končno glasovanje konec glasovanja in sprejeli smo ga. Čestitamo. Naslednje. Okoljsko eh, revizija, eh, pregled izvajanja okoljske zakonodaje. 18. Eh, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 20 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 21 za, proti, vzdržani, sprejet. 22 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 23 za, proti, vzdržani, za, sprejet. 24 za, proti, vzdržani, sprejet. 25 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 26 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 27 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 28 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 29 za, proti, vzdržani, sprejet. 30 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 31 za, proti, vzdržani, sprejet. 32 za, proti, vzdržani, zavrnjen proti vzdržani sprejet. 33 v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti vzdržani sprejet. Drugi del za, proti vzdržani zavrnjen. 34 za, proti vzdržani zavrnjen. 35 za, proti vzdržani zavrnjen. 36 za, proti vzdržani zavrnjen.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 drugi del za, proti, zdržani. Preverimo elektronsko. Izvolite, glasujte. And the vote is closed. Konec glasovanja. Sprijeto. 43 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 44 za, proti, vzdržani, sprijet. 45 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 46 za, proti, vzdržani, zavrnjen. E, sprejet. 47 za, proti, vzdržani, sprejet. 48 za, proti, vzdržani, sprejet. 49 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 50 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 51 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 52 za, proti, vzdržani, sprejet. 53 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 54 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 55 za, proti, vzdržani, sprejet. 56 za, proti, vzdržani, sprejet. 57 za, proti, vzdržani, sprejet vzdržani, sprejet. 58 za, proti, vzdržani, sprejet. 59 za, proti, vzdržani, zavrnen. 60 za, proti, vzdržani, zavrnen. 61 za, proti, vzdržani, sprejet. 62 za, proti, zavrnen. 63 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 64 za, proti, vzdržani, sprejet. 65 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 66 za, proti, vzdržani, sprejet. 67 za, proti, vzdržani, sprejet. 68 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 69 za, proti, vzdržani, sprejet vzdržani, zavrnjen. 70 za, proti, vzdržani, sprejet. 71 za, proti, ne bomo glasovali. O 71, ne, 72 za, proti, vzdržani, sprejet. 73, ne, 74 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 75 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Preverimo elektronsko, ker niste dvigovali rok. Dovolj jasno. 75. Dajem na glasovanje, izvolite. Konec glasovanja. Hm. Sprejeli smo ga. 76 za, proti. 76, kolegice in kolegi, kdo je za? proti vzdržani, spreje, sp 77 za, proti vzdržani, zavrnjen. Prvi predlog spremembe za, proti vzdržani, sprejec. Dva, se upravičujem, je zavrnjen. Hotela sem reči zavrnjen. Drugi amadma za, proti vzdržani, zavrnjen. Tri za, proti vzdržani, zavrnjen. 4 za, proti, vzdržani, sprejet. 5 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 6 v dveh delih, prvi del, to je za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjen. 7 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Skupaj 8 in 15 za, proti, vzdržani, sprejeto, 9 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 10 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 11 za, proti, vzdržani, sprejet, 12 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 13 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejet, drugi del za, proti, vzdržani, sprejet. 14 za, proti, vzdržani, sprejet. 16 za, proti, vzdržani. Preverimo 16. Glasujte elektronsko. Izvolite. In konec glasovanja. Sprejeli smo ga 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. Konec, eh, končno glasovanje elektronsko, izvolite. Konec glasovanja. Sprejeli smo ga ter čestitke. In sedaj še zadnji. Najlepše hvala. Naslednje in zadnje poročilo. Akcijski načrt za narabo ljudi in gospodarstvo. tudi veliko soporočevalcev. Začnimo z osmim predlogom spremembe. Za, proti, zdržani, zavrnjen. Deveti za, proti, vzdržani, zavrnjen. Deset za, proti, vzdržani, sprejet. Mm. Ne, Ponovimo, deseti predlog spremembe za, proti, vzdržani, sprejet. Enajsti za, proti, vzdržani, sprejet. Šestnajst za, proti, vzdržani, zavrnjen. Eh, Štirnajst za, proti, vzdržani, dvanajst za, proti, vzdržani, sprejet. Trinajst za, proti, vzdržani, zavrnjen. 15 za, proti, vzdržani sprejet. 17 za, proti, vzdržani sprejet. 18 za, proti, vzdržani zavrnjen. 19 za, proti, vzdržani zavrnjen. 20 za, proti, vzdržani zavrnjen. 21 za, proti, vzdržani zavrnjen. 22 za, proti, vzdržani zavrnjen. 23 za, proti, vzdržani sprejet. 24 za, proti, vzdržani zavrnjen. 25 za, proti, vzdržani zavrnjen. 26 za, proti, vzdržani zavrnjen sicer sprejet. 27 za, proti, vzdržani, sprejet. 28 za, proti, vzdržani, sprejet. 29 za, proti, vzdržani, sprejet. 32 za, proti, vzdržani, sprejet. 33 za, proti, vzdržani, sprejet. 34 za, proti, vzdržani zavrnjen. 35 za, proti, vzdržani zavrnjen. 36 za, proti, vzdržani zavrnjen. 37 za, proti, vzdržani zavrnjen. 38 za, proti, vzdržani sprejet. 39 za, prvi del, za, proti, vzdržani. Preverimo, preverimo elektronsko. Konec glasovanja in sprijeli smo ga. 39, drugi del, proti zavrnjen. 40 za, proti, zdržani, zavrnjen. 41 za proti, vzdržani, sprejet. 42 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 43 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 44 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 45 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 46 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 47 za, proti, vzdržani, zavrnjen vzdržani, zavrnjen. 48 za, proti, vzdržani, sprejet. 49 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 50 za, proti, vzdržani, sprejet. 52 za, proti, vzdržani, sprejet. 51 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 73 za. O, ja, se upravičujem. Škoda, da 73 odpade, vsi ste se strenjali. 53 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 54 za, proti, vzdržani, sprejet. 55 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 57 55. preverimo elektronsko. Ali kdo je za? Ma, vse eno dajmo pa elektronsko. Odpiram glasovanje. Konec glasovanja. Sprejeli smo ga. 57. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. 58 za proti, vzdržani, sprejet. Devedeset drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Devetinpetdeset za, proti, vzdržani, zavrnjen. Šestdeset za, proti, vzdržani, sprejet. Enajšestdeset za, proti, vzdržani, sprejet. 62 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 63 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 64 za, proti, vzdržani, sprejet. 66 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 68 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 67 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 65 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 69 za, proti, vzdržani, sprejet. 70 za, proti, vzdržani, sprejet. 71 za, proti, vzdržani, sprejet. 72 brez predmeta, odpade 75 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 76 za proti, eh, zavrnjen, 74 za proti, vzdržani, zavrnjen, 77 za proti, vzdržani, sprejet. Eh, predlog spremembe 81, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejet. 81. tretji del za, proti, vzdržani, sprejet. Četrti del za, proti, vzdržani, sprejet. 79 za, proti, vzdržani, sprejet. 78 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 80 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 81 za, proti, vzdržani, zavrnjen za ali proti? Za, proti, sprejet. Peti del je to bil, sedaj pa šesti del 81. za, proti, vzdržani, sprejet. 82 za, proti, vzdržani, sprejet. 83 za, proti, vzdržani, sprejet. 84 za, proti, vzdržani, sprejet. 85 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 86 za, proti, vzdržani, sprejet, zavrnjen. 87 za, proti, vzdržani. Še enkrat 87 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 88 za, proti, vzdržani, sprejet. 89 za, proti, vzdržani, sprejet. 91 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 92, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 93 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 94 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 95 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 96 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 96 za, proti, 97 za, proti, vzdržani. Še enkrat 97 za, proti, vzdržani za sprejet, 98 za, proti, vzdržani sprejet. 99 za, proti, zavrnen. 100 za, proti, vzdržani, zavrnen. 101 za, proti, vzdržani proti, vzdržani, zavrnjen. 102 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 103 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 104 in 105 skupaj za, proti, vzdržani, zavrnjen. 106 za, proti, vzdržani, sprejet. 107 prvi del za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 108. Za, proti, vzdržani, sprejet. 109. Za, proti, vzdržani, sprejet. 110. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog smembe 2. Za, proti, vzdržani, sprejet. 111. 3 za, proti vzdržani sprejet, 4 za, proti vzdržani sprejet, 5 za, proti vzdržani sprejet, 6 za, proti vzdržani sprejet, 7 za, proti vzdržani sprejet. Končno glasovanje, izvolite, glasujte elektronsko v celotnem poročilu. In konec glasovanja. In to je to. Sprejeli smo ga in s tem zaključujemo z glasovanjem in pravzaprav naš delovnik. Vidimo se naslednjič, na naslednji seji, naslednji teden. Kdaj? 19. oktobra. Koordinatorje pa prosim, da ostanejo kar v dvorani, da nadaljujemo z sestankom.